Zapisnik je torej sprejet. Obveščam vas, da skladno s tretjim členom odstavkoma 3 in 4 poslovnika odbor za pravne zadeve potrjuje akreditacije gospoda Đovanja Barbagala in gospe Anete Kuevius, to se je zgodilo 19. marca 2014 in od 11. marca 2014 je mandat kolega Bargagaja s tem potrjen, od 12. marca pa tudi mandat gospe Kojevius. Ima kdo kakšno pripombo? Če ni pripomb, potem sta oba nova člana odbora potrjena. Veliko sreče. Gospod Briz Ortof je predsedstvu poslal prošnjo za uveljavljanje.